Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο βήμα... Spoštovane gospe in gospodje, poslanke in poslanci, naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor in sicer v zvezi z osnutkom preglednice dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij. Sicer začenjamo eh, z razpravo. Gospa Bowles bo na kratko predstavila vprašanje. Um, Najlepša hvala. Nekoliko težko je, vendar poskusila bom nadaljevati. Rada bi se zahvalila komisiji za to, da je parlamentu omogočila, da pove svoje mnenje o preglednici dosojškov. Eh, Zapisano je, da bo komisija iskala mnenje prestojnih odborov iz parlamenta, preden sprejme preklednico dosežkov. E, To vprašanje in predlog resolucije je odziv na konsultacije. Kot veste, je parlament zelo angažiran pri tej temi. Imeli smo zelo poglobljeno razpravo v parlamentu in svetom, zato da pridemo do dokončnega besedila v soodločanju o svežnju šestih zakonov. To je zelo občutljiva eh, tematika. Preglednica dosežkov je zelo pomembno orodje za iskanje neravnovesij in je tudi pomembno za poglobljene študije. Parlamentu so zelo pomembni kazalniki, pomembni so eh, tudi pragovi, kjer je to potrebno. Menimo, da je taka primarjava zelo koristna. Eh, pri eh, osnutku pa to ne velja za večino kazalnikov. Pomembno je, da imamo pragove, v delovnem dokumentu pa ni razloženo, zakaj teh pragov ni e, v večini primerov. E, e, potem pa imamo tudi naprimer presežke na tekočem računu, ki niso razloženi. Potem pa piše tudi, da imamo makroekonomski nadzor pri državah z primankljajem in potem pa imamo diferencijacijo glede na eh, politične odzive in čas za eh, korekcije, ki je potreben. Eh, dejstvo je, da naše gospodarstvo ni zaprto. Pomembno je, da to ni. Vendar pa si moramo prizadevati za boljše uravno vešanje, zaradi tega tudi, da omogočimo boljšo konkurenco. Delovni dokument komisije govori tudi o razpoložljivi gospodarski literaturi, ni pa nobenih referenc. Mi menimo, da so potrebne reference in da je treba razložiti tudi metodologijo. Potem eh, učinki prelivanja so tudi zelo pomemben del naše razprave in to je tudi zelo pomembno za proračunsko koordinacijo. In eh, nas zanima, kako namerava eh, komisija obravnavati učinke prelivanja v tej preglednici dosežkov. Torej, preglednica dosežkov je dokument v razvoju in do konca leta 2012 nameravamo imeti tudi nove zgornje in spodnje vrednosti za kazalnike, za finančni sektor. To je zelo pomembno tudi, da imamo ustrezne kazalnike tudi v sodelovanju z Evropskim odborom za sistemsko tveganje. Torej, vsi ti elementi Eh, ki so pomembni za ekonomsko branje eh, v četrtem členu, še niso upoštevani. Eh, treba jih je vse vključiti v ekonomsko branje poročila, zlasti naprimer za poslovanje, produktivnost, vlogo energije. In sedaj me seveda zanima, kako namerava komisija implementirati preglednico dosežkov um, za uh, preprečevanje neravnovesij, eh, kako je z upoštevanjem premakljajev in presežkov in kako je z eh, poročilom o mehanizmu opozarjanja. Katere korake eh, namerava sprejeti komisija, da bo prejemala pravočasne kakovostne statistike za preglednico dosežkov in za ekonomsko branje poročila? potem pa še reference na literaturo in metodologijo. Eh, mislim, da je potrebno zagotoviti preglednost pri eh, tem instrumentu. To je zelo pomembno za ta postopek in zaradi tega pozivam komisijo naj da na voljo uh, poročila v zvezi s tem, da to pošlje Evropskemu parlamentu in tudi svetu in sicer enakopravno obema institucijama. Hvala lepa. Hvala. Eh, sedaj pa prosim gospoda komisarja Uljarina. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, torej tu gre za zakonodajo za okrepljeno eh, gospodarsko upravljanje, tako imenovani six-pack, ta je začel veljati včeraj in mi moramo sedaj okrepiti izvajanje. Na fiskalni strani je eh, to delo že dobro napredovalo in pri um, makroekonomskih neravnovesjih pa moramo tudi doseči napredke. E, in zaradi tega seveda imamo to preglednico dosežko za nadzor makroekonomskih neravnovesij, na katere se nanaša tudi vaše vprašanje. E, torej, pravzaprav gre za devet vprašanj, na katere nameravam odgovoriti v preostalih dveh minutah in sedmih sekundah po resoluciji jutri in po mnenju sveta, ki ga je komisija prejela novembra in po mnenju eh, Evropskega odbora za sistemsko odvaganje, ne moremo več in ne smemo več zamujati pri eh, preglednici dosežkov in moramo seveda spoštovati demokratična načela. Dokončna preglednica eh, dosežkov bo del eh, mehanizma opozarjanja. Eh, o tem se bo potem razpravljalo januarja in februarja v eh, Evropski skupini in v Ekofinu. Po teh razpravah bo komisija sprožila poglobljene preglede za države članice, kjer je to pač potrebno. E, ti poglobljeni pregledi bodo analizirali makroekonomska neravnovesja in bodo tudi pripravljali e, priporočila za pozneje. Naj izpostavim glavne razlike med eh, fiskalnim in makroekonomskim nadzorom in postopki eh, pretiranih primakljajev oziroma neravnovesij. Oboje je preventivno, vendar nadzor makroekonomskih neravnovesij je še bolj preventiven od fiskalnega. E, tu gre za e, zagotavljanje vzdržnosti. E, v primerih eh, Irske in Španije velja, da sta pred krizo imeli zdrave javne finance, ko pa je izbruhnila eh, kriza so silo, eh, so se pokazala makroekonomska neravnovesja, ki so vodila v fiskalno krizo in prišlo je do recesije v gospodarstvu z veliko brezposelnih eh, in to je seveda prineslo mnoge socialne in gospodarske posledice. Eh, fiskalni nadzor lahko kvantificiramo pri makroekonomskem neravnovesju pa potrebujemo dobro ekonomsko branje in eh, ko bomo predlagali poglobljene študije za določene države, to ne pomeni, da se te eh, države soočajo z eh, prihajajočo krizo. Tu bomo pregledovali samo neravnovesja in če se izkažejo, se bomo s tem tudi ustrezno ukvarjali. Potrebujemo seveda tudi mehanizem opozarjanja, potrebujemo preventivno delovanje, eh, s katerim bomo odpravljali neravnovesja. Eh, sedaj Prehajam k preostalim delom eh, vašega ustnega vprašanja, se pravi enaka uporaba za vse države članice. Torej, mi bomo seveda pogledali, kako je z premankljaji ali presežki na tekočem računu. To je pomemben element eh, analize in komisija se bo držala svoje deklaracije eh, z 28. septembra v Evropskem parlamentu, ko je dejala, da bo makroekonomski nadzor veljal za države z primankljivostjo kljaji ali presežki na tekočem računu. Eh, tu bomo diferencirali glede na uh, politične odzive in tudi uh, glede na čas za potrebne korekture. Naj vas spomnim tudi, da je vseh 27 držav članic predmet nadzora uh, in vse države članice bodo imele korist od ugotovitev, eh, to bo koristilo njim eh, kot tudi celotni Evropski uniji. In tudi Združeno kraljestvo bo prav gotovo hotelo sodelovati pri tem delu. Mi želimo in hočemo vključiti vsako državo članico Evropske unije. Uredba bo veljala za vse, in mi bomo še naprej delali v korist vsake države članice in celotne Evropske unije, čeprav to včasih pozabljajo v vročici eh, razprav. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar, gospe in gospodje. Sedaj pa sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Sicer prosim, da se držite predvidenega časa, eh, kaj vrsti, na vrsti so še glasovanja, podelitev nagrade Saharov eh, in prekinila vas bom, če boste govorili predolgo. Sedaj gospod Dorfman, LS, natanko dve minuti. Cenjena gospa predsedujoča, cenjeni kolegi. Eh, tu v hiši smo dolgo časa govorili o six-packu in makro uh, Eh, ekonomskem upravljanju. Včeraj eh, smo končno dosegli uveljavitev. S tem gre eh, za ukrepe, da se zgodaj prepoznajo napačni razvoji v državah članicah. Na področju makroekonomskega nadzora je bila preglednica dosežkov vedno v centru pozornosti. Parlament se je odločil za to, da v zakonskem besedilu določi samo temeljne linije in da izdelavo tega preloži na komisiji. Sedaj je komisija svoje delo opravila, predlaga predlagani parametri so po mojem mnenju pomembna, eh, pomemben način, da se eh, to tudi doseže. Eh, razpravljali smo o asimetričnem pristopu eh, Sixpacka. Vendar pa mislim, eh, da tako simetrično gledanje izhaja iz pristopa, ki ni popolnoma točno. In sicer, da je Evropska eh, unija eh, sklenjen bilateralni trg, eh, kjer se veliko izvaža in to pomeni, da druge avtomatično premalo izvaža. Mislim, da temu ni tako. To je problem tistih držav članic, ki imajo ta hip še težko ekonomsko stanje in mm, ne morejo biti tako dejanje. Eh, to bi pomenilo, da ni problem, eh, če države članice svojih nalog eh, ne opravijo. V glavnem, da jih tudi druge ne. S takim pristopom pa mislim, da ne bomo prišli daleč preglednica se bo razvijala, potrebuje čas, novi indikatorji bodo ugrajeni, prav tako se bodo eh, spremenile tudi meje oziroma pragovi za ekonomskim razvojem. Zaradi tega je predvideno, da imamo nalogo, da eh, parlament spremlja ta razvoj, da ga ocenjuje eh, in gospod komisar, to bomo tudi storili. Mi v Evropski ljudski stranki stranki menimo, da je predlog komisije koristen in uporaben, vendar pa sem eh, prepričan, predsedojoča prekinja govornika in ga opozarja na predviden čas govora. Sedaj pa gospa Podimata v e, imenu socialistov. Eh, hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Včeraj v časopisu je bil e, objavljen zelo zanimiv članek, v zvezi z sporazumom nedavnega vrha in zakaj to ne bo uspešno. In mislim, da so eh, različne stvari, eh, ki Evropski parlament in našo poslansko skupino že dolgo časa zaposluje. In sicer eh, smo v tem članku prebrali, da gre za enostranskost, eh, za neupoštevanje discipline, zahteva se ustrezno vedenje, vendar za jasnim eh, neravnovesjem. In zlasti se navaja tudi primer Nemčije v preteklem letu je bilo 5,7 odstotkov eh, BDP-ja eh, več eh, kot na kitajskem in v članku potem še piše, da bo sporazum neuspešen zaradi tega, ker ne pove, kako se bodo presežki Nemčije razdeljevali in da države z juga, ampak ne samo te uh, Eh, ostane omejene samo na proračunsko disciplino. Eh, zato eh, mislim, gospod podpredsednik komisije, da ta makroekonomska neravnovesja ne pomenijo samo neuravnoteženega dogovora. Dejansko se je nujno treba lotiti tudi fiskalne unije. Govornica govori prehitro. Govornica nadaljuje Evropska komisija eh, je, kar zadeva države z presežki, pa do tiste z eh, primankljaji predvidela različne ukrepe. Tu ni simetrije. Eh, predsedujoča prekinja govornico, njen čas je potekal. Nimamo časa. Sedaj dajem besedo gospodu Haglundu za alde dve minuti in nič le. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je gospod komisar zelo dobro razložil, zakaj potrebujemo ta makroekonomski pregled. Seveda so lahko makroekonomska neravnovesja lahko tudi težava za naše gospodarstvo, kljub mora biti zdravim javnim financam. Mislim, da je naš zbor dosegel dober rezultat, kar zadeva osnutek te preglednice in pred nami mislim, da je zdaj kar dober rezultat. Sam osebno menim in tudi moja skupina, da velja podpreti predlog komisije glede teh preglednic in pomembno je tudi izpostaviti, da gre za izhodišče za makroekonomski pregled. Mislim, da ne smemo tem preglednicam dosežkov dajati prevelikega pomena. To je v bistvu nek eh, opozorilni mehanizem. Sam nadzor bo potekal v okviru zelo poklobenih študij, ki bodo pokazali, ali so morda problemi, ki jih je potrebno reševati. Še eno pomembno vprašanje je v narekovajih lastništvo tega procesa, ki ne sme ostati v rokah komisije, čeprav komisija bi to želela. Lastništvo tega sistema mora biti v državah članicah. Države članice so tiste, ki bodo morali reševati, mora biti makroekonomska neravnovesja, skupaj v sodelovanju s komisijo in pod vodstvom komisije, ampak eh, dejansko lastništvo tega procesa mora ostati v rokah držav članic in to je nekaj, kar velja poudariti. No, na zadnje naj še povem, da smo lahko zadovoljni z dejstvom, da je tako imenovani šestorček, ki je sestavni del tega, stopil v veljavo ta teden. To je zelo pomemben korak v smeri reševanja krize in mislim, da smo vsi lahko le zadovoljni s tem. Prav tako smo lahko zadovoljni z dejstvom, nad dejstvom, da komisija svoje delo jemlje. Ja. Hvala, zelo natančno ste se držali predvidenega časa, gospod Lambert. Hvala lepa, predsedujoča, gospod eh, komisar. V politiki, tako kot eh, v življenju je zaupanje temelj vsega. In to zaupanje nekaj, kar ste vi in vaša generalna direkcija izneverili. Dvakrat. Najprej zato, ker ste dejali, da se je parlament odrekel svojem pravici do e, zaupanja, e, do, <laughs> oprostite, do soodločanja in mi smo vam zaupali. E, zaupali smo vam, da se boste posvetovali z Evropskim parlamentom. Ampak kot ponavadi je galaksija Ekfin, šla v posteljo s svetom in potem, ko so tega otroka naredili, ne vem kako, so ga samo prišli pokazati v parlament. To mislim, da ni eh, pravi način. Sam sicer nisem za trojčke, ampak mislim, da tole ni bilo ravno v redu. Kar deva vsebino, seveda ni eno in isto. to, ali je presežek dober ali presežek slab. Dejstvo je, da so prekomerni presežki enako slabi kot eh, prekomerni primankljaji in treba se je proti njim boriti. Kar zadeva konkurenčnost, pa generalna direkcija ECFIN kaže, da je njena obsesija ista kot vedno. Dejstvo je, da se osredotočajo samo na plače, kot da je to alfa in omega. Ampak Evropa nikoli ne bo Kitajska, nikoli ne bomo premagali naših konkurentov s plačami, ampak z vrednostjo. Hvala, gospod Klute, v imenu Združene levice. Ena minuta. Od včeraj, kolegice, kolegi, velja novi eh, makroekonomski nadzorni mehanizem. Eh, kakšen razvoj komisija predvideva uh, vnaprej, kaj želi korigirati uh, več kot eh, komisija vidi, eh, da je eh, problem rast stroškov dela. Zniževanje plač pa ne vidi kot problem. Ni dovolj, da države članice nekaj dosežejo na račun trgovinskih partnerjev. Brez investicij v zdravstvo, izobraževanje, energijo ne bomo uspešni. Nadaljni primer iz preglednice dosežkov. Eh, izguba deležev eh, izvoznega trga naj bi se eh, sankcionirala, to je neumnost, kajti statistično se gledano se ti deleži zmanjšujejo. Indikator torej kaznuje tiste države, ki so že upletene v globalno trgovino. Mislim, da bi komisija morala to preglednico dosežkov umakniti in revidirati. Hvala. Sedaj pa prosim gospoda Morgantja, ena minuta. Eh, hvala, gospa predsedujoča, eh, drage kolegice, kolegi. Eh, mi danes razpravljamo o pravilih, ki bodo verjetno že kmalo začela veljati. Francija in Nemčija sta tu že dali svoj pečat. To je zelo težavna odločitev, ki jo potrebno sprejeti. Že v preteklosti smo poskušali odpraviti ta makroekonomska neravnovesja. In leta 1997, naprimer, je bil tudi sprejet dogovor dogovor, vendar pa to vse skupaj ni delovalo. In eh, sedaj eh, sta Francija in Nemčija. Uh, predložili svoje lastne parametre. Nad tem nismo navdušeni. Mislim, da potrebujemo dobra pravila, ki bodo veljala za vse in vsi morajo biti enako obravnavani. Tudi tiste države, eh, ki so nam eh, danes želele dati lekcijo. In vsi narodi morajo biti enaki, vsi imajo enako dostojanstvo in to, kar velja za vse, morajo tudi sprejeti vse. Jaj hvala. Sedaj pa postopek Catch the Eye in sicer je na seznamu pet govornikov, še več se jih je eh, prijavilo, vendar pa eh, samo pet. Gospod Kutar. Šedinte, tablo je bolj pentru supravegerja deziki. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta preglednica dosežkov za nadzor makroekonomskih naravnovesij je pomemben element za vodenje naših socialnih in gospodarskih politik in za zagotavljanje konvergenčnosti med eh, članicami. Ta inštrument mora vključevati seveda popolno analizo neravnovesij in eh, to mora vključevati tako presežke kot primankljaje. Ne smemo pozabiti na dejstvo, da so presežki v tekoči bilanci lahko ovira za izvajanje gospodarskih politik. Razlike v konkurenčnosti držav članic ne bo možno reševati z socialnimi ukrepi, kajti to so ukrepi, ki le šibijo družbo in preprečujejo rast. Ulagati moramo v infrastrukturo, v zelene tehnologije, da bi na ta način spodbudili ustanavljanje novih delovnih mest in zagotavljanje rasti. Gospa Figueiredo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, z vstopom v veljavo tega tako imenovanega svežnja za gospodarski nadzor, se nadaljuje samo kapitalistična integracija. Rezultati so jasni, vse več brezposobnosti, vse več revščine, vse večje razlike. To, kar se dogaja v tem procesu, mislim, da jasno kaže, da prihaja čas še večjega izkoriščanja delavcev, še več nižanja plač, in drugih bonitet in lajšanje akumulacije kapitala in povečevanje socialnih razlik. Ampak počenjamo še več. Spodkopavamo namreč interese držav z najšipkejšimi gospodarstvi, se jih eh, dušimo in jih eh, skušamo podvreči kaznim, ki bodo obstoječe razmere še zaostrile. To je nespremljivo poseganje in eh, to je mislim, da nekaj kar je v nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli. Hvala lepa. Naslednji govornik, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Izletel sem proti temu, da bi tudi presežke podvrgli temu mehanizmu sankcij. Presežek je indikator uspešnosti makroekonomskih ukrepov in nesmisel bi bil, da jih obravnavamo enako kot primankljaje rasti ne moremo usmerjati na enak način s planskim gospodarstvom kot v Sovjetski zvezi. Če so neravnovesja prevelika, potem mislim, da je potrebno zagotoviti, da bo tudi valuta uh, odražala zdravje gospodarstva. Avstrija, Nemčija, Nizemska, Luksemburg, eh, Francija, to je eno. Drugo pa so druga gospodarstva, ki morajo tudi imeti možnost, da devalvirajo svoje valute. Gaš tehnologo, ena lepto. Najlepša hvala, gospod Pendergast. Gaš tehnologo, ena lepto. I can only hope that unsustainable nature of the past chosen. Zgleda, da je ta pot, ki smo jo obrali, zelo nestabilna in je slaba za celotno Evropsko unijo. Obrobne države so primorene na deflacijo s tem, da se nam diktira iz sredine Evrope, konkurenca pa je huda, naši državljani nimajo nobenih, eh, nobene izbire več. Videli smo tudi različni razvoj dogodkov v Evropski uniji, kot je šesterica svežen, svežen zakonodaje in pa tudi drugi ukrepi akteri na trgu naš, nas izseljujejo, mi pa potrebujemo preglednico, ki bi služila vsem državljanom. Najlepša hvala, gospod Paška. Zadnji govornik. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Da bi se izognili makroekonomskim neuronovesjem, smo sedaj upeljali nov ukrep za države, ki imajo prekomerni proračunski primankljaj. Zato, da bi imeli pregled nad temi neravnovesi, smo uvedli preglednico. Potem se bodo države članice morale bodo morale ukrepati na podlagi ocene in evalvacijskega poročila. Zagotoviti pa moramo, da bodo podatki resnično objektivni in korektni zbirati moramo podatke na tak način za to preglednico, da ne bo možno eh, kreativno prilagajati na podatke. Komisija mora vedno imeti objektivne podatke, kajti samo na podlagi takšnih podatkov lahko sprejemamo odločitve. Najlepša hvala, gospod komisar. Lahko zaključite to razpravo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala za to zelo obsežno razpravo in pa tudi za podporo za to uredbo in eh, podporo ukrepom komisije. Glede vprašanja, ki ga je zastavila gospa Sharon Bowles v zvezi z literaturo, ki smo jo uporabljali pri izdelovanju te preglednice. Lahko rečem, da, bo komisija, da komisija sedaj pripravlja poročilo o ozadju, um, vključno z ekonomsko literaturo, ki jo uporabljamo. Sam vam lahko obljubim, da bom vam in eh, odboru za gospodarske zadeve podal seznam vseh del, ki smo jih uporabljali za to. Gospa Podimata je omenila britanske finančne medije. Mislim, da besede v teh medijih eh, pač eh, niso božje zapovedi, zato vam lahko samo povem, da vas opozarjam na to, da so evro območje tam opisali kot majhno gospodarstvo, nekateri komentatorji pa menijo, da je evro območje zelo veliko zaprto gospodarstvo. To pa ne drži. Je zelo veliko odprto gospodarstvo, ki trguje s preostalim svetom in takšna trgovina predstavlja velik dež, delež našega BDP-ja. in zakonodaja vključuje tudi pristop inteligentne simetrije. Nadzor pa pokriva oboje primanklaje in presežke. Jasno pa poudarja, da se moramo nujno najprej lotiti večjih proračunskih primankljajev in da je treba diferencirati vse gospodarske politike. Omenil sem tudi poročilo v zvezi s členom 3.2, kjer piše, da sporočila o državah članicah, kjer imajo zelo velike proračunske primanklaje, so verjetno drugačna od tistih držav, kjer imajo neravnovesje v takočih računih. Mislim, da lahko nadaljujemo to razpravo v odboru Ekon. Um, v kratkem. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod komisar. Spoštovani kolegi. To razpravo bomo zaključili z osnutkom resolucije. Razprava je zaključena. Glasovali pa bomo jutri ob pol dvanajstih. Najlepša hvala.